Colleagues, I think we can start. Kolegi, počasi bi začeli. Najprej si poglejmo dnevni red oziroma potrdili bi ga, če se vsi strinjate. Izvolite. Eh, nekaj bi dodala na dnevni red. Zanima me, kako je z letnim davčnim poročilom in zakaj ste to točko črtali z dnevnega reda. Ja, to točko smo malce preložili, ker kot veste, smo, uh, imamo predvideno izmenjavo mnen s, s komisarjem Moskovisijem, kar ne bi imeli že prejšnji teden. Smo pa točko prestavili na pozneje, ker je gospod Juncker podal obvestilo in eh, komisar Moskovisi se še more pojaviti pred našim odborom. To smo poskušali uvrstiti na dnevni red za danes večer, ampak torej izmenjavam mnen z gospodom Moskovisjem, vendar pa je veliko poslancev dejalo, da to ni najbolj ustrezno, da bi to točko imeli na večernem dnevnem redu. Tako da smo to morali uvrstiti na običajni dnevni red in edina možnost je jutri. Smo se pa odločili, da bomo na prihodnji teden, 15. decembra, in s tem se strinja tudi poročevalec, predstavili poročilo, eh, predstavili poročilo o davkih. Tako da bomo to obravnavali prihodnji teden. Sekretarjat pravi, da to ne bo nikakor vplivalo na časovnico povezano s tem poročilom. Še nekaj bi dodala. To sem namreč spraševala, ker me skrbi, da naš odbor ni imel dovolj priložnosti, da se o tem pogovori. Seveda je to uh, zelo zanimivo tudi za javnost in za tiste, ki so volili nas. Tako da res upam, da bomo čim prej imeli priložnost pregovoriti o tem poročilu v našem odboru. Torej, 15. decembra bomo obravnavali poročilo o obdavčenju. Na konferenci predsednikov pa bomo oziroma pričakovano je, da se bo takrat sprejela odločitev o eh, splošnejšem odgovoru parlamenta na vprašanje obdavčitve. Nekatere skupine eh, prosijo za obravnavo v odborih, bo pa konferenca predsednikov to odločitev sprejela, mislim, da konec tega tedna. Ali pa morda še prej s pisnim postopkom. Sta pa to dve ločeni zadevi. To je letno poročilo parlamenta o obdavčevanju, konferenca predsednikov pa bo sprejela odločitev o naslednji točki. Kot veste, se je, je Ekon že izrazil svoje mnenje, konferenca predsednikov pa bo, izrazila, eh, pa bo sprejela odločitev. Gospod Langan, izvolite. Samo sekundo, prosim. Ja, sam imam pripombo v zvezi z datumom, ki je predlagan za gospoda Moskovicija. Od 21. do 22.30 v ponedeljek bo ta sestanek prav tako neprimeren kot danes zvečer. Imamo običajne sestanke, ki se včasih končajo prej in predsedstvo pa tudi druge sodelavce, prosim da se to ne ponovi več, ko gre za razpravo s komisarjem, ter da to načrtujete ob običajnih urah. The, uh, eh, took note of, uh, the position. Ja, zabeležili smo si stališče nekaterih skupin in zato smo to razpravo mnen predstavili na jutri zjutraj. To ne bo potekalo danes večer, temveč jutri zjutraj, tako kot je to tudi zapisano v dnevnem redu. Dobro, potem je dnevni red sprejet, predvidevam. Hvala. Zdaj pa imam še nekaj obvestil. Najprej nekaj o skupnem sestanku Ekon Empel v torek ob 8. zjutraj. Ta sestanek bo potekal skupaj z odborom Empel, prisoten, prisotni pa bodo komisari Dombrovski, Stajsen in Moskovici o letnem pregledu rasti in mehanizmu obveščanja in opozarjanja. Imeli bomo gospodar, eh, dialog o gospodarskih vprašanjih. Sejna dvorana bo pa določena danes večer, ker gre za skupni sestanek z drugim odborom. Potem imamo tu še obvestilo o javnem zaslišanju, o nadzornem mehanizmu. Koordinatorji Ekon so se odločili na 25. novembra, da bi morali imeti tri javne predstavitve leta 2015 s predsednikom odbora za mehanizem SSM. Javno predstavitev za mehanizem. Eh, letno poročilo o mehanizmu SSM in dve redni javni predstavitvi, kot je predvideno v uredbi o SSM in medinstitucionalnem sporazumu s parlamentom in ECB. Javno predstavitev o poročilu SSM naj bi imeli 31. marca leta 2015. Prvo običajno javno predstavitev bomo še potrdili, ko gre za datum, drugo pa naj bi imeli 19. oktober 2015. Potem pa še nekaj novic o trialogih. Najprej zelo dobre novice. 26. novembra je pogajalska ekipa Ekona in italijansko predsedstvo sveta dosegli, so dosegli politični sporazum o Eltifu. Politični sporazum je bil dosežen o prisotnosti komisarja Jonathana Hilla. Tako da čestitam vsem v naši pogajalski ekipi, posebej pa še poročevalcu gospodu Lamasuru. Kot veste, je ELTIF zelo relevanten instrument za naložbe. Hvala pa tudi za predloge sprememb parlamenta. Eh, s tem bomo ustrezno podprli načrt gospoda Junkerja, ki predlaga uporabo 3000 milijard evrov. Sprečem 300 milijard evrov. In torej za celotni portfelj LTIFA pa naj bi z novimi določbami zagotovili tudi orodja za varstvo potrošnikov, pa tudi dodatne tržne zahteve. Zahteve glede transparentnosti, ko gre za dodelitve naložb ELTIFA in kot je običajno odbor EKON se bo tudi posvetoval glede tehnične, tehničnega dokončanja besedila petindvajset novembra v strasbourgu je bilo tudi govora o tem ta trialog smo vodili skupaj z odborom libe še vedno pa potekajo tudi razprave o glavnih temah o upravičenem lastništvu varstvu podatkov oceni tveganja in številnih drugih vprašanjih naslednji trialog pa bo potekal v torek šestnajst decembra popoldne sodelujemo s pogajalsko ekipo Ekona in poskušamo doseči pozitivne premike naprej v okviru tega trialoga. Tako toliko obvestilih z moje strani. Zdaj pa gremo lahko na tretjo točko dnevnega reda, torej javna predstavitev predsednika Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov. Marti Hetemeki je prisoten in ga tudi zelo lepo pozdravljam. Trenutno je stalni sekretar finančnega ministrstva na Finskem. Bil pa je tudi eh, podpredsednik odbora EFC za, pododbora za statistiko, tako da je zares strokovnjak na tem področju. Uredba 235 iz leta 2008 pravi, da bo svet izbral po posvetovanju s komisijo in odobritvi Evropskega parlamenta predsednika Evropske svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov. Svet nam je sporočil svojo odločitev, odločili so se za gospoda Martija Hetemekija. Zdaj bo sledila formalna predstavitev in zaslišanje, tako da bom kar dal besedo gospodu Hetemekiju. Uh, za uvodne besede 10 minut ima na voljo, potem pa bo sledila, še, sledil še krok vprašanj in odgovorov. Pozdravljen, gospod Hetemeki, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi vašemu odboru za povabilo. Nekaj kratkih besed. Predstavil bi, kako sam vidim vlogo ESGABA. Naj najprej spomnim na razloge, ki so vodili vzpostavitev ESGABA. Novembra leta 2005 je svet ECOFIN sklenil, da je potrebna Potreben nov or svetovalni organ na visoki ravni, da se zagotovi neodvisnost in odgovornost Evropskega statističnega sistema. Takrat sem bil član ekonomskega in finančnega odbora ter predsednik odbora za statistiko. V tej vlogi sem se trudil, da bi vzpostavili ESGAP. Neposredni razlog za ustanovitev tega odbora pa, je bil, pa so bile resne napake eh, in manipulacije pri poročanju finančnih podatkov. Takrat sem predstavil tudi splošnejše argumente, zakaj ne se ta odbor vzpostavi. Trije glavni razlogi obstajajo za skupni kodeks ravnanja na področju evropske statistike ter za potrebo po organu, ki bi ocenjeval izvajanje tega kodeksa. Mislim, da so ti tri razlogi veljavni tudi še danes. Prvi razlog za kodeks in odbor ESCAP je tale. Evropska unija je edinstvena pri tem, kako se njene politike navezujejo na statistiko. Recimo, prihodki v proračun EU se zbirajo na podlagi nacionalnih računovodskih izkazov. Tudi odhodki iz proračuna EU večinoma temelijo na statistikah, ki jih sporočijo nacionalni organi. Evropska ekonomska pravila se nadzirajo in izvajo na podlagi statističnih podatkov. Sam, se ne, sam ne poznam niti ene države, kjer bi statistični podatki igrali tako pomembno in osrednjo vlogo pri oblikovanju javnih politik. Glede na pomen statističnih podatkov v Evropski uniji obstaja jasna potreba, da se zagotovi visoka kakovost teh podatkov, tako da se zahteva od statističnih organov, da izpolnjujejo zastavljene standarde v vseh državah članicah. Drugi razlog za kodeks ravnanja in ESGAP je zaupanje v statistiko strani javnosti. Zaupanje v javno statistiko v državah EU ni tako dobro eh, interno, kot bi lahko bilo. Prejšnje leto je Evropski parlament izdal poročilo o zaupanju v evropske statistike. Statistični organi v v državah članicah, ki so sodelovali pri tem poročilu, so znani po kakovostnem delu. Vendar pa je poročilo Evropskega parlamenta govorilo o rezultatih eh, ankete, ki, jo, ki so jo izvedli in zaupanje se je izkazalo za zelo nizko. Ljudi so pa vprašali, kaj menijo o statistiki ali menijo, da se statistika zagotavlja brez političnega umešavanja. 59 odstotkov sodelujočih se je strinjalo. Večina Se ni strinjalo, torej večina ni menila, da se statistika zagotavlja brez političnega omešavanja, ampak to se nanaša le na eno državo, ti rezultati. Nezadostno zaupanje v statistike pa je splošnejši problem, to želim povdariti. In to je, pose, to je posebnega pomena za Evropsko unijo, zaradi osrednje vloge, ki jo ima statistika pri oblikovanju evropskih politik. Ne moremo pričakovati od državljanov, da bodo zaupali v evropske politike, če ne zaupajo niti podatkom, na podlagi katerih se te politike oblikujejo. Tretji razlog za kodeks ravnanja in ESGAP pa je, da prihaja do pomankljivosti v statističnih praksah in to ne zadeva le nekaj držav. Pravzaprav imajo vse države članice Evropske unije še kar nekaj domače naloge, ko gre za izpolnjevanje tega kodeksa. Vse to ne zahteva dodatnih sredstev ali velikega upravnega bremena. Veliko napredka je bilo že doseženega, vendar pa je potrebnega tudi še več dela. Ko smo pripravljali kodeks ravnanja, smo imeli razprave o tem, ali ne bi bil ta pravno zavezujoč. Zaključili smo, da to ne bi bilo smiselno, ni smiselno regulirati nacionalnih praks. Pristop mehke zakonodaje poudarja pomen medsebojnih strokovnih pregledov, ko gre za izvajanje kodeksa. Prav tako tudi s tem poudarjamo vlogo ESKABA. Vlogo, ki jo ESGAP ima pri poročanju o morebitnih težavah pri statistiki, eh, sporoči Evropskemu parlamentu in svetu. Sam sem imel priložnost eh, opazovati začetek dela ESGAP-a. Prva ekipa je začela s tem delom in prvo poročilo je sledilo leta 2009. V tem so bile opredeljene nekatere pomankljivosti pri statističnem upravljanju. Opozorili so, na postopke imenovanja in uh, odstavitve v nacionalnih statističnih svetih. ESGA je ustrajal, da je treba te postopke ločiti od političnih mandatov. Trenutna ekipa še naprej razvija delo ESKABA. Pred kratkim je ta odbor izvedel obsežen medsebojni strokovni pregled Eurostata. Te podatke smo sporočili tudi vam pred nekaj tedni. Sam sem naklonjen tesnemu sodelovanju med ESCABom in Eurostatom. Sodelovanje olajša delo ESCABA, hkrati pa ne posega v neodvisnost tega organa. Strinjam se s priporočili ESCABA v zvezi z Eurostatom, kar je trenutni predsednik tudi predstavil vam. ESGA priporoča, da se vzpostavijo ureditve za imenovanje generalnega direktorja Eurostata, kar bi moralo biti zapisano v zakonodaji in temeljiti na odprtem razpisu. Poznam člana selekcijskega odbora, ko je bil imenovan generalni direktor Eurostata. Tam postopek je bil izjemno transparenten, temeljil pa je na eh, previdni oceni kvalifikacij kandidatov. Zaupam, da se bodo podobni postopki na enak način izvajali tudi v prihodnosti. Se mi pa zdi primerno, da se vključijo načela o postopku imenovanja v relevantno zakonodajo Evropske unije, torej v uredbo na tem področju. In, in potem še nekaj besed o sodelovanju s tem odborom. Strinjam se s predsednikom ESGABA, da je odbor Ekon močan zaveznik tega organa. V zvezi s tem bi spostavil eno idejo, o kateri bi želel, da vaš odbor premisli. Gre za kodeks ravnanja, ki je instrument mehke zakonodaje. Njegova učinkovitost pa temeli na pritisku e, strokovnjakov in javnosti. Statistične težave v državah članicah morda ne bodo prinesle ustreznih ukrepov, bi vas pa e, pozvali, da povabite pred vaš odbor pristojne ministre, ki se v državah članicah ukvarjajo s tem in potem bi bil učinek verjetno bistveno večji. E, možnost takšnega zaslišanja v odboru oziroma predstavitev odboru Ekon bi bila verjetno spodbuda za prakse statističnega upravljanja in njihovo izboljšanje. Prav tako bi s tem uh, predstavili javnosti težave na področju statistike in jih v prihodnje bolje preprečili. Gospod predsednik, tu bom končal, da zagotovimo še dovolj časa za vprašanje in odgovore. Hvala. Hvala, gospod Hetemeki. Hvala za vašo predstavitev in tudi za vaš predlog, o katerem bomo seveda ustrezno razmislili. Razmislili bomo, ali se lahko zagotovijo kakšne formalne ureditve in ali lahko ta odbor kakorkoli prispeva k tem, ko gre za dialog, ko gre za eh, okvire upravljanja, tako da izkoristimo vse naše pravice, in obveznosti, ki jih imamo. Vaše zamisli so dobre in o njih bomo seveda previdno in ustrezno razmislili. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo govorcem političnih skupin. Gospod Burkhard Balc za ELS je prvi. Hvala, gospod predsednik. Gospod Hetemek je pozdravljeni. Lepo, da ste danes z nami. Dve vprašanje imam za vas. Med zadnjim mandatom tega parlamenta smo izkusili, kako pomembne so statistike, ki morajo biti pravočasne in tako natančne, kot se le da. Pa tudi še posebej je to pomembno primerljive. Prosil bi vas, če lahko kaj več poveste o eh, primerljivosti evropskih statistik in kdo ima glavno odgovornost za usklajenost evropskih statistik, po vašem mnenju. In potem še drugo vprašanje. V letnem poročilu piše, da obstajajo znaki da je neodvisnost institucij, neodvisnost, ki se ni v celoti izvajala v okviru ESS in v državah članicah. Ali po vašem mnenju statistične institucije niso zadosti neodvisne? Hvala. Hvala. Hvala, gospod Balc. Naj se najprej odzovem na drugo vprašanje o umešavanju. Ni trdnih dokazov, bi dejal. za vpliv političnih organov na statistiko. Pogosto pa prihaja do naključji, recimo, obmenjavah vlad in Eh, menjavah vodi nacionalnih statističnih institutov. To lahko potem povzroči sum, da obstaja kakšna povezava pri tem, da prihaja do političnega umešavanja v izvajanje statistik. Oziroma pri izvajanju statistik. S tem bi se tudi vrnil na svoj predlog, ki sem ga podal prej. javne predstavitve oziroma javne zaslišanja in strah pred njimi bi lahko imela pomemben odvračilni učinek za politično umešavanje v statistične institute. V eni državi imamo primer, ki še traja, ko gre za vlogo vodje statističnega instituta. Eh, ta se zdaj sooča s kazenskimi obtožbami, ampak gre za pravni postopek, eh, na katerega se zelo težko vpliva od zunaj. Govorim za vodjo Elstata namreč. Zdaj pa še nekaj besed o vašem prvem vprašanju. Usklajenosti statistik. Ključnega pomena je primerljivost evropskih statistik med državami članicami EU. Eh, veliko stvari je bilo sicer že izboljšanih, še vedno pa obstajajo vrzeli, ki jih je treba zapolniti. Recimo, ko gre za ekonomske in finančne statistike. Ekonomski in finančni odbor vsako leto pripravlja statistično poročilo o napredku posameznih postavk v posameznih državah članicah. Hvala. Prosil bi vas, da postavljate krajša vprašanja, saj imamo tri minute za vprašanje in odgovor. Drugače nam bo prehitro zmanjkalo časa. Gospod Hukman je naslednji za SND. Euh, Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi našemu gostu, da je danes lahko prišel. Želim vam tudi veliko sreče v prihodnosti pri vodstvu SGAB. Pravite, da je lahko odbor eden izmed vaših pomembnih sodelavcev skupaj s svetom, tako da vas kot prihodnjemu predsedniku vam zastavljam vprašanje, katere bodo vaše prednosti in slabosti. Zanima me tudi, kako želite upravljati odbor, ki boste predsedovali. E, drugič, e, vaš kolega in vi ste govorili o kakovosti statistik in zanima me, kako je zdaj z izvršnimi direktorji, enako velja tudi za direktorja Eurostata, kako zagotovimo, da bodo ti postopki povsem transparentni in neodvisni od sveta in komisije. Zanimajo me torej vaši pogledi v zvezi s tem, ali menite, da je neodvisnost Eurostata zagotovljena in ali mislite, da enako velja tudi za direktorja Eurostata, ki je hkrati tudi eh, generalni direktor za statistiko. Eh, pripravili ste kodeks ravnanja in zdi se mi, da bi bila res dobra zamisel organizirati javne predstavitve, ampak nekatere države članice pravijo, da bi raje imele več izmenjave mnen tako s parlamentom kot s Eurostatom. Veste, kako težko je zagotoviti, da se vsi dogovorijo o statističnih standardih, definicijah, kako naj se to izvaja. Nekatere države članice menijo, da Eurostat eh, ni vedno v celoti zastopal vseh mnen in ni vedno poslušal vseh, tako da me zanima, kako si vi predstavljate, eh, da zagotovimo, da bo Eurostat zares partner in da bo upošteval vprašanje tako statističnih enot, kot tudi parlamenta. Hvala. Hvala za vsa vprašanja. Najprej ste spraševali o morebitnih slabostih in izzivih za ESGAP, če sem vas prav razumel. Mislim, da delo eskaba ima vpliv le, če doseže osebe, ki vodijo statistično upravljanje v komisiji in v državah članicah. Lahko se zgodi, da ESKABovih mnen in poročil ne bodo ustrezno upoštevali in da ta ne bodo imela ustreznega učinka, če jih svet in Evropski parlament ne upoštevata dovolj. Gre za to, ali želite slišati sporočilo. mi lahko pripravljamo poročila in mnenja o različnih vsebinah. Bistvo pa je, ali bo to zares imelo učinek na upravljanje statistik. To pa je odvisno od sprejemanja teh poročil v političnih sferah, tako v svetu, kot tudi v parlamentu. Zdaj pa še nekaj besed o Eurostatu in njegovi neodvisnosti ter uredbi o tem vprašanju. Tudi kodeks ravnanja to povdarja. Gre za imen, postopek imenovanja. Eh, postopke imenovanja in odpovedi predsednikov Eurostata. Treba je zagotoviti, da je postopek transparenten, odprt in upošteva profesionalne kvalifikacije. Sam sicer verjamem in zaupam, da bo komisija izvajala takšen postopek izbire in imenovanja v prihodnosti, bi pa kljub semu svetoval, da se ta načela zapišejo tudi v zakonodajo torej v uredbo. Tako bi zagotovili eh, načela, ki bi bila pravno zavezujoča za, ta, za te postopke. In še na kratko odgovor na zadnje vprašanje. Razmerja med državami članicami. Mislim, da smo zdaj vzpostavili sodelovanje med državami članicami in Eurostatom. Uporablja, uporabljajo se postopki medsebojnega strokovnega pregleda. Tako da Eurostat ocenjuje statistične prakse v posameznih državah članicah. Uh, Hvala lepa. Prosim, kolegice in kolegi, zastavljate vprašanja, ki naj ne bojo daljša od minute če so seveda vprašanja predolga, potem mora naš govornik se vzeti več časa za odgovor. Naslednji govornik, prosim. Panie przewodniczący, panie panowie. Gospod Ožuk. Bardzo Hvala lepa. Gospod in gospode, moram reči, da zelo cenim vašo kratko, dragoceno predstavitev, ki se je osredotočila na zadeve ki so za nas pomembne in kjer imamo vprašanje. Tudi sam imam nekaj vprašanj. Dejali ste, da je kodeks ravnanja eden velikih dosežkov na področju statistike, ali pa menite, da je to potrebno še nekoliko izboljšati? Bi moral morda ESGAB to še bolj podrobno analizirati. V tem trenutku se zdi, da se skupaj deluje brez težav kako pa bi lahko dosegli še boljšo raven zanesljivosti podatkov, večjo aktualnost, kako lahko zagotovimo še večjo zanesljivost evropskih statističnih podatkov. In potem še bolj osebno vprašanje, zakaj ste se osebno odločili za to funkcijo? Hvala lepa ali bi naj izboljšali ta kodeks ravnanja. Težava ni v kodeksu, težava je z izpolnjevanjem le tega in to je potem povezano z drugim vprašanjem, kako izboljšati kakovost statističnih podatkov. Mislim, da kot sem že dejal, bi vse države članice morale še kaj postoriti, kar se tiče spoštovanja kodeksa ravnanja čisto enostavne zadeve, kot so postopki imenovanja in razrešitve uradov za zbiranje statističnih podatkov. Potrebno je zagoviti poklicno integriteto teh oseb. Če bi zagotovili višjo raven letega, potem bi imeli tudi boljše podatke. In zakaj sem se prijavil za ta položaj, za to funkcijo. Kot sem že dejal in to bom na kratko ponovil, mislim, da je Evropska unija edinstvena v smislu, koliko statistični podatki vplivajo na politične odločitve, pa naj si gre za dvojček, šesterček, evropski proračun ali katere, katero drugo področje evropskih ekonomskih politik. To je prvi razlog. Drugi razlog, statistični podatki in zaupanje v statistične podatke javnosti je zelo nizko ali prenisko v Evropi. In to velja za vse države po EU. In ko združimo to dvoje, torej zelo pomembno za politiko, potem nizko zaupanje javnosti, potem ni čudno, da izginja tudi zaupanje javnosti v postopke spremljanja odločitev v EU. To je torej ta širša podoba, čeprav to predstavlja samo en element širše podobe in to želim izboljšati. Thank you. Next speaker. Hvala lepa. V imenu Alde. Prosim. Hvala lepa, gospod Hetemeki. Dobro je, da ste tukaj z nami. Finci smo običajno precej trmasti, govorijo nam, da se držimo pravil in morda nismo najboljši za vodenje kakšnega organa. Kaj še je vaš odziv na to, da ste prestrogi, prefinski, da ste prevelik hardliner. Hvala lepa. Thank you, Mr. Torvalds. Um, Hvala lepa, gospod Torvalds. Kot sem že dejal. Kakovost in zaupanje v statistične podatke moramo izboljšati. Mislim, da to ne pomeni, da sem strok. To je nekaj, kar javnost zahteva, kar zahtevajo vsi, zato da bi lahko sprejemali odločitve na podlagi kakovostnih podatkov. Če se vam zdi, da morajo biti podatki na podlagi katerih sprejemate odločitve visoke kakovosti, potem mislim, da to ni preveč zahtevna zahteva. Hvala lepa, Gue Marisa Matijas. Dobrijada. Hvala lepa. Gospod Hetemeki. abstraktno smo govorili o statističnih podatkih. Strinjam se z vami, ko pravite, da so statistični podatki zelo pomembni za veliko odločitev, ki potem vplivajo na življenja državljanov Evropske unije. Vse to se naslanja na statistične podatke in tudi evropske inštitucije se naslanjajo na te podatke, še prav posebno na podatke Eurostata. Pomembno je imeti zanesljive podatke, seveda pa se zastavlja vprašanje primedljivosti statističnih podatkov. Imamo statistični kazalnik, ki je zelo specifičen, tudi kontroverzen in rada bi slišala vaše mnenje o tem. Gre za kazalnik za strukturno neravnovese. Različne načine za izračun imamo. Imamo različna pravila, različne zahteve, nimamo pa enotne metodologije, kar se tiče izračuna. kar se tiče strukturnih neravnovesij. In tukaj imamo pravzaprav dva postopka izračuna, dve metodi. Naprimer, lahko rečemo, da je brezposelnost zelo visoka, 15-30 odstotna, potem pa lahko rečemo, da je to vprašanje trenda in seveda vprašanje, subjektivno vprašanje, kaj je nespremljivo. Mene zanima, katera je tista ustrezna metoda izračuna za strukturna ne, ravnovesja. In potem še nekaj. Je res, da Eurostat te podatke objavlja po različnih metodah izračuna. Rada bi vedela, kako boste ravnali s tem. Hvala lepa, gospod Matijas. To je vprašanje, ki pravzaprav ni v mandatu. Evropskega svetokalnega organa za upravljanje statističnih podatkov. Ker pa tudi mene to zelo zanima in to sem že dejal pred zastankom predsednikov, sem napisal dokument o tem. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Samo nekaj besed o tem. Imamo različne pristope za merjenje strukturnih neravnovesij. Razlika je v tem, kako merimo potencijalne rezultate. Seveda, obstaja tveganje, da bomo imeli prociklične ukrepe strukturnega ravnovesja, vendar pa naj povem še to. To je zelo pomembno, vendar pa zaradi pomankanja časa ne bom šel v podrobnosti. To je pa res nekaj, kar bi odboru priporočil, da naj se bolj poglobljeno pogleda. Se upravičujem za takrat tako odgovor. Ampak ali vam je katera od metod ljubša? Da. Če mi predsednik dovoli, to je moje osebno mnenje. To nima nič upravka z Evropskim svetovnim organom za upravljanje statističnih podatkov. Všeč mi je to, kar pravlja kongres, oziroma da je za strukturni pristop za merjenje. In to vključuje način, kako se meri fiskalnost, da to ne temelji na procikličnosti, to je veliko bolj stabilno in potem to pomeni, da dobimo prociklično fiskalno politiko s to metodo. Da pa sveda, to je tema, ki potrebuje več časa. Se opravičujem. You, sure that... Hvala lepa. Prepričan sem, da bo tudi poročevalka želela prispevati k temu, to je za nas pomembno delo. Naslednji Sven Gigold, zeleni. Welcome, uh, uh, as... Hvala lepa, tudi z naše strani. Nils, strinjam se. Všeč mi je finska strogost, pa tudi humor. Čeprav so narodi, ki so najbolj strogi, pravzaprav strogi, kar se tiče številk. Vendar pa, če potem pogledate berlinsko letališče, torej aluzije na Nemce ali eh, vaša gradne jedrske elektrarne, potem vidimo, da to ni tako finsko, tam ste porabili veliko več sredstev, kot je bilo predvideni. To je samo pripomba. Zanima me delo skupine, ki bi jo naj vodili. Sedaj imamo, kot ste omenili, precej stroga pravila za izračun primankljaja in dolga. Neposredni rezultat tega je, da države članice izumljajo nove načine za to, da bi skrile primankljaj in dolg. Celo gospod Juncker ima sedaj svojo različico. Če boste vložili sredstvo v njegov investicijski sklad, ta to ne bo štelo za dolg ali primankljaj. Če torej imate računovodstvo v senci in to skrijete tam, potem se to ne obračuna. Zanima me, kako bi torej vaš svetovalni organ lahko prispeval k temu, da bi te metode skrivanja dolga in primakljaja bilo bolj pregledne. In še prav posebno, kako bi resnično lahko bolje razkrili pokojne obveznosti. Zdi se, da javnost to zanima, zaenkrat pa pravih pogojev in pravi za to še nimamo. Se lahko obvežete, da se boste zavezali tudi temu vprašanju? Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Giegold. To je zelo pomembno vprašanje. To je tudi izven poblastil našega organa, čeprav bi naj tudi poročali o spoštovanju kodeksa ravnanja, tudi kar se tiče statističnih podatkov. Torej, naj odgovorim na vaše vprašanje. Zelo pomembno je to, kar pravite. Seveda pa so pravila, ki jih imamo, vplivala tudi na ravnanje vlad. To je jasno. Dobite to, kar merite na določen način. In to, kar smo videli, je, ko ste govorili o pogojnih obveznostih prek jamstev, ki niso merljiva, ne v dolgo, ne v primankljaju, to se povečuje. Po drugi strani pa moramo poštevati tudi sredstva, ki jih vlade imajo, kako se torej zniža neto dolg. Imamo torej dve plati medalje. Seveda pa je pomembno biti realističen kar se tiče vladnega izkaza stanja in Eurostat, pripričan sem, lahko ponudi in je nedavno tudi objavil dokument o ni to dolgo, ki vključuje tudi premoženje vlad. Kot sem dejal na začetku, pa je to izven pristojnosti našega svetovalnega organa, je pa to zelo pomembno vprašanje. FDD, FDD ne vidim. Je kdo tukaj? Ne. Tako da nadaljujemo z Barbaro Kapel, samostojni poslanci. Hvala lepa, predsednik, gospod Hetemeki. V aktualnem poročilu je svetovalni organ kritiziral preglednost narodnih statističnih, nacionalnih statističnih uradov. To ste omenili tudi v vodoma. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli kot prihodni predsedojoči Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov, zato da bi parametri, ki jih imamo v kodeksu ravnanja, kar se neodvisnosti in preglednosti na nacionalni ravni tiče, torej kar se tiče nacionalnih statističnih uradov, da bi to bolje izvajali. In nasplošno, kakšne spobude lahko organ ponudi nacionalnim uradom za to, da ne bi prišlo do podvojevanja, da bi bolje uporabljali sredstva in da bi statistični sistem aktualizirali. In potem še nadaljne vprašanje, kar se tiče nadzora nad podatki, upravljanja kakovosti podatkov, temu spada tudi preverba podatkov, kar se resničnosti tiče. Eurostat zaenkrat te pristojnosti nima. Ali kodeks ravnanja tukaj predvideva možnosti, da bi podatke lahko preverili tudi, kar se resničnosti tiče in če da, ali bi izvajali nadzor nad tem in kontrole, poljubne kontrole nad temi podatki. Hvala lepa. Thank you, Mrs. Kappel. Uh... Hvala lepa, gospod Kappel. orožje, če smem temu tako reči, našega organa je, da pokažemo, katera so tista pereča vprašanja in da skušamo to ponazoriti Evropskemu parlamentu, vašemu odboru in tudi svetu. Možnosti za preiskovanje težav v nacionalnih uradih. Tukaj nimamo pristojnosti. Eurostat mora to početi. Tukaj se zanašamo na Eurostat. To, kar lahko storimo, pa je, da poročamo vam in svetu o zaključkih in sklepih Eurostata, kar se tiče medsebojnega pregleda glede kodeksa ravnanja. To je tisto, kar lahko resnično storimo. In kot sem dejal že prej, imamo torej na razpolago mehke prijeme, mehko zakonodajo, nimamo pravno zavezujočega kodeksa ravnanja. Zato je še toliko bolj pomembno, da uporabljamo prijeme za razširjanje tega v javnosti, da skušamo narediti politike odgovorne za dobro zbiranje statističnih podatkov. To je torej to, za kar gre v bistvu. Mi nismo policija, tudi nimamo pristojnosti za to, pa tudi ne možnosti, da bi popravili težave, lahko samo poročamo in obveščamo o težavah vam in svetu. Hvala lepa, gospod Hetemeki, hvala lepa kolegice in kolegi za vprašanja. Sedaj bomo imeli kratek sestanek brez ozočnosti javnosti. Pogovorili se bomo o predstavitvi pred glasovanjem, ki je predvideno jutri do povdne. Hvala lepa še enkrat, gospod Hete Meki, za vašo navzočnost danes tukaj, za odgovore na vprašanja. Hvala. Uh, Moram pa seveda povedati še, da lahko ostanejo sedaj v dvorani samo člani odbora in osebni pomočniki in sekretarjat politične skupine in vsi ostali pa morate zapustiti dvorano. Hvala. Lahko začnemo? Okay, we can start. Začenjamo. Predlagam zelo kratko izmenjavo mnen. Koordinatorji ali predstavniki političnih skupin bodo dobili besedo za pripombe.